podpirali Mehiko v teh prizadevanjih. Hvala, gospod komisar Potočnik. Sicer je bilo vloženi šest eh, predlogov za resolucijo, diskusija je s tem zaključena, glasovanje bo sledilo po koncu vseh razprav. Naslednja tema je Južna Koreja, smrtna kazen razglašena za zakonito. Najprej dajem besedo pripravljavcem resolucije, najprej kolegici Weber za dve minuti. Ja, hvala, predsedujoči. Po 13 letih brez eksekucije v Južni Koreji je zelo žalostno, da se je ustavno sodišče pred nekaj časa odločilo za smrtno kazen. To je eh, zakonita eh, kazen, ki jo tam lahko izvajajo. Eh, to je argument, ki ga zelo pogosto slišimo in ustreza emocionalni situaciji v neki državi v danem trenutku. Eh, to pomeni, eh, da se smrtno kazen uporablja kot nekakšno eh, preventivo, eh, ker eh, češ, če bodo potencijalni storilci vedeli, da jih čaka smrtna kazen, si bodo dvakrat premislili, kaj bodo storili. Še bolj pomembno tukaj pa je dejstvo, da je eksekucija irreverzibilna, ni več poti nazaj. Skratka, bolje je, če nekoga, ki je kriv, pustimo nekaznovanega, eh, kot pa če nekoga, ki je nedolžen, obsodimo na smrt. Eh, Ustavno sodišče Južne Koreje je priznalo, eh, da bi seveda lahko zlorabljali smrtno kazen. Naša zaskrbljenost gre v tej smeri, da bi to metodo kaznovanja morali odpraviti za vedno. S pristopom k mednarodnim konvencijam leta 1999 in kot eh, podpisnica eh, večine pogodb bi bilo eh, zelo slabo za mednarodni ugled Južne Koreje, če bi se pomaknila nazaj. Hvala. Hvala, gospa kolegica Weber. Sedaj pa kolega Martin za minuto in pol. Hvala lepa gospod predsedujoči. Evropska unija in Evropski parlament imajo častno tradicijo nasprotovanja smrtni kazni. In zato lahko samo obžalujemo odločitev Ustavnega sodišča Republike Koreje, da smrtna kazen ni v kršitvi z ostavo te države. Vendar pa moramo biti sorazmerni. Šlo je za pet glasov proti štirim, zadnje, če je bilo sedem proti dva. Torej, niso govorili o tem, da bi sodili o smrtni kazni, temveč so rekli, da naj korejski parlament odloča o tem. Prav tako moramo vedeti, da je de facto Koreja država, ki ne izvaja smrtnih kazni že od leta 1998. In leta 2007 je Amnesty International dala Korejo v kategorijo držav, kjer ne izvajajo smrtne kazni. Vendar pa, seveda se soočimo z resnostne vprašanja, ko slišimo voditelje v Koreji, da je dejstvo, da bi moratori na smrtno kazen morali končati in da bi morali začeti izvajati smrtne kazni. Upam, da ta oportunistični glas v Koreji ne bo slišan in da se bodo vseeno držali tega, da imajo moratori na smrtno kazen in da bodo spremenili zakon in bodo postali celo de jure država, ki nima smrtne kazni. Hvala lepa. Danke, kolega. Hvala, kolega Martin. Sedaj pa kolega Kastler za eno minuto. Gospod predsedojoči, dragi kolegi, obžalovanja vredno je, eh, da mnoge države danes v svetu še vedno prakticirajo nečloveški eh, način kaznovanja storilcev oziroma to kazn dovoljujejo. Po mojem mnenju, noben človek nima pravice, da eh, sodi o življenju nekega drugega človeka, vseeno ali na začetku življenja ali na koncu in še zlasti ne, če gre za kaznovanje kaznivega dejanja. To barbarsko kaznovanje z usmrtitvijo nima nič več iskati v današnjem svetu. Eh, nepozabni papež eh, Janez Paul II. je upozoril na to, Eh, da je možnost za spravo, popravo krivice nekaj, kar mora biti možno. Eh, pri irreversibilnem dejanju, kot je to smrtna kazen, to ni več možno. Zato mi skupaj kot poslanske eh, skupine pozivamo naše kolega v Južni Koreji, da to temo obravnavajo v svojem parlamentu in skupaj z nami, evropejci, Eh, da se borijo za odpravo smrtne kazni kot znamenje človečnosti. Eh, pozivam eh, vse kolege, da skupaj podprema ta predlog resolucije. Hvala. Hvala, kolega Kastr. Sedaj pa kolegica Veržja za eno minuto. Med četrtim svetovnim kongresom kongresom zoper smrtno kazen v Ženevi v februarju se je izkazalo, eh, da je vedno več držav proti smrtni kazni in jo želijo odpraviti. Južna Koreja se zdi, da se je takrat angažirala, kajti eh, od septembra 1978 niso več izvajali smrtne kazni. Eh, po odločitvi ustavnega sodišča pa nas to lahko znova zemirja in to obžalujemo upamo, da eh, bosta komisija in svet smrtno kazen eh, in eh, to kršitev in kršitev človekovih vrednot ehm, obsodila oziroma pozvala južnokorejsko vlado, da o tem še enkrat razmisli. Nekdani predsednik je bil sam nekdaj obsojen na smrtno kazen, pa vendar ta kazen ni bila eh, izvršena. Hvala. Eh, sedaj pa še gospa Lohpihler za minuto in pol. Hvala, gospod predsedojoči. Politika za odpravo smrtne kazni je zelo uspešen del evropske zunanje politike. To se kaže pri pristopnih pogajanjih, pri bilateralnih pogovorih in tudi v okviru Združenih narodov, eh, ko eh, se vedno več držav sveta odloča za moratorijo oziroma za popolno odpravo smrtne kazni. Republika Južna Koreja je bila do predkratkim del teh držav. Eh, ki v eh, praksi eh, ne uporabljajo več te kazni, ki jemlje človeku dostojanstvo. Ta resolucija je izraz naše zaskrbljenosti, da z odločitvijo ustavnega sodišča Eh, tam nadaljujejo za izvrševanjem smrtne kazni, da je priš, zadeva prišla v eh, situacijo, ki omogoča ponovno uporabo smrtne kazni. Zato pozivamo vlado Južne Koreje, da stori vse, kar je v njeni moči, eh, da sprejme pravno zavezujoč moratori, ki bo preprečeval izvajanje usmrtitev. Več kot 55 ljudi je še v celicah smrti. In v drugem koraku pa naj bi Južnokorejski parlament sprejel zakon za odpravo smrtne kazni mislim, da je zelo pozitivno, eh, da eh, v okviru južnokorejske družbe nastaja gibanje, ki se zauzema za to, eh, da bi bil konec koncev sprejet zakon za odpravo smrtne kazni. In to gibanje bi morali tukaj podpreti. Hvala. Hvala, kolegica Lohbiller. Sedaj pa govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej gospod Valiza za eno minuto. Panie przewodniczący,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 je smrtna kazen hinavsko dejanje. Ključni argument je, da gre za nepovratnost. Gre za končno kazen, ko osebi odrečete nekaj, kar ima, torej življenje. Po drugi strani pa gre za odgovornost izvršiteljev, saj ubijajo lahko morda tudi osebo, ki je nedolžna. V Koreji že leta ni bilo usmrtitev in upamo, da trenutna odločitev ne bo vplivala na število novih kazni in da smrtnih kazni ne bodo več uporabljali. Hvala lepa. Sedaj pa gospa kolegica Geringerde Odenberg. Koreja Poudnjeva je. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Južna Koreja je eden ključnih partnerjev Evropske unije je tudi država, s katero smo izpogajali prostotrgovinski sporozum in imamo tudi zelo olajšan dostop do trgov. Tako da so naši odnosi čudoviti in eh, v bistvu je presenetljivo, da prihaja do toliko razlik, kar se tiče temeljnih človekovih pravic in smrtne kazni. Smrtna kazen bi morala biti prepovedana in v mednarodni areni je Evropska unija vedno se zauzemala za to, da smrtne kazni ne bi bilo. Zato moramo podpreti državljansko gibanje v Južni Koreji, ki se bori za ki se bori proti smrtni kazni. In upamo, da bomo dosegli tudi to, da smrtne kazni ne bo več. E, kot trgovska velesila lahko od naših partnerjev Zahtevamo, da se odrečejo smrtni kazni. Hvala, kolegici, sedaj pa kolega z Jobro za eno minuto. Panie przewodniczący, gdyby dziś. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če bi imeli današnje mnenje o smrtni kazni tudi med Nürnberškim procesom, potem nobeden od nacističnih zločincev, ki so bili odgovorni za uboj milijone ljudi, ne bi bili obsojeni na smrtno kazen. Nihče ni kritiziral sodb Nürnberškega procesa. Biti moramo sorazmerni, kar se tiče krivde zločinca. Če govorimo o terorističnih dejanjih ali o genocidu, ki se dogaja tudi v Evropi, potem moramo imeti tudi kazni, ki so temu primerne. Tudi v Evropi se akademiki pogovarjajo, razpravljajo o sorazmernosti te kazni, vendar pa to ni glavni argument. Evropa smrtne kazni nima, zato smo se odločili demokratično. Mislim pa, da moramo spoštovati tudi odločitve drugih. Zato se zauzemam za to, da bi se s Korejci tudi demokratično pogovarjali. Hvala, kolego Sjobro. Gospe Rosbah šal ni v dvorani. S tem smo, so spregovorili predstavniki poslanskih skupin, sedaj pa še gospod Migalski za eno minuto. Oh, sorry. Sorry. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se upravičujem za zamudo. Mislim, da se ne bi smeli umešavati pri tej zadevi iz dveh razlogov. Najprej zato, ker je Južna Koreja demokratična država in je sodba njenega ustavnega sodišča nekaj, kar ima pravno veljavo. In zato tudi ne obstaja tveganje, da bi to kazen izvedli v veliko primerih bo pa to veljalo naprimer za morilce. Prav tako je zelo pomembno, da ima smrtna kazen odvračalni učinek. Če gre za to, da je hujša kot je kazen tudi bolj odvračevalni ukrep, potem je gotovo smrtna kazen to. In mislim, da se ne smemo mešavati v to, kar počnejo korejske oblasti. Hvala lepa. Kolega Megalski, sedaj pa postopek Catch the Eye. Najprej dajem besedo kolegu Soniku. Dziękuję, panie przewodniczący. Ze smut... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Žalosti nas sodba ustavnega sodišča v Južni Koreji. Ta odločitev je korak nazaj. Saj že deset let 13 let niso v Južni Koreji nikogar usmrtili. 57 zapornikov pa je v zaporih, ki bi lahko bili usmrčeni. Biti pa moramo si tudi na jasnem, da je to gospodarski, gospodarska vodilna država na svojem področju v Južni Aziji. Smrtna kazen ni nekaj, kar odvrača, to ne vodi do zmanjševanja stopnje kriminalnosti. Hvala lepa kolegi Soniku, sedaj pa kolega Paska. Važeni, pre smrti je tema, ktorá bude živa dovtedy, kým sa v ľudskej spoločnosti... Spoštovani kolegi, smrtna kazen je tema, ki bo tema tako dolgo, dokler bomo imeli med ľuďmi pošasti. Ker mi kot impotentna družba ne moremo se jim zoprstaviti. Ali bi te pošasti imele najmožnost živeti kot vsi drugi? Predstavljajte si, da, na vam, na, da vam na podstopi takšno pošast. Ali imajo ti ljudje resnično pravico do poštene sodbe? Ustavno sodišče je dejalo, da smrtna kazen ni v nasprotju z odločitvami ustavnega sodišča in pravne ureditve to, da so se politiki odrekli smrtni kazni, ne pomeni, da smo postali boljši ljudje, da, da je naša družba bolj človeška. Pošasti, ki ubijajo običajne ljudi, to se v Evropi še vedno dogaja in zato se ne smemo bati smrtne kazni. Prepričan sem, da preden ta model usirimo tudi sosedstvo, moramo prepričati, prepričati same sebe, ali je to najboljša odločitev. Hvala, kolegi Pasko. Sedaj pa dajem besedo še kolegici Šitljeski. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi vas opozorila na to, kako žalostno je videti odločitev ustavnega sodišča v Južni Koreji. Zadnjo osmrtitev so izvedli leta 1997. Sedaj pa vidimo sodbo, ki pravi, da smrtna kazen ni v nasprotju s pravico do človekovega dostojanstva in tudi ne v nasprotju z ustavo. Ustavno sodišče je dejalo, da se tudi družba zauzema za smrtno kazen. In žalosti nas, ko to vidimo, kajti Južna Koreja je gospodarsko vodilna država v regiji in bi morala biti vzor tudi na področju človekovega dostanstva. Hvala, kolegici Šedlevski. S tem smo zaključili postopek Catch the Eye. Eh, za zaključek pa še enkrat prosim komisarja Potočnika. Chairman, honorable... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, boj proti smrtni kazni je v srčju politike človekovih pravic EU. EU meni, da gre za kruto nečloveško kazen, ki ne odvrača od kriminalnih dejanj. Če pa nimamo smrtnih kazni, pa to pomeni krepitev človekovega dostojanstva. Pozdravili smo pozitiven razvoj v boju proti smrtni kazni. Mongolija je tudi uvedla moratorij na smrtno kazen nedavno. Burundi, Togo in Nova Mehika v ZDA so vse so odpovedali smrtni kazni leta 2009. In leta 2007 je, so Združeni narodi prvič sprejeli resolucijo, ki poziva države, da naj uvedejo moratori za izvajanje smrtne kazni in da naj se potem tudi odrečejo smrtni kazni. Nadaljna resolucija leta 2008 je samo še potrdila ta poziv. V tej luči je bila Evropska unija seveda razočarana nad sodbo Ustavnega sodišča Republike Koreje 25. februarja. Šlo je za glasovanje 5 proti 4 in sodniki so menili, da je smrtna kazen v skladu z ustavo. Vemo pa, da gre za interpretacijo korejske ustave. To ni bila politična odločitev o ohranitvi smrtne kazni. Prav tako smo si zabeležili mnenja treh od petih sodnikov, ki so menili, da je smrt nakazana v skladu z ustavo. Sodnik Liken Kok in Min Hyang Ki sta jasno povedala, da je potrebno omejiti smrtno kazen in zmanjšati seznam zločinov, ki bi lahko bili podlaga za smrtno kazen. Eden od sodnikov pa je menil, da bi odločitev o smrtni kazni morala biti predmet javne razprave in dejavnosti zakonodajalca. Sodišča še vedno sprejemajo smrtne kazni, vendar pa je Republika Koreja obdržala moratori na izvajanje lete od leta 1997. Prav tako se ne zdi, da bi sodba ustavnega sodišča vplivala na ta moratori. Pozdravljamo odločenost Koreje, da ohrani moratori, kar se izvajanja smrtne kazni tiče. Istočasno pa, kot je bilo zabeleženo v resoluciji Združenih narodov, moratorij ni konec poti. To je samo korak proti popolni prepovedi smrtni kazne. Zato EU poziva korejski parlament, da čim prej prepove smrtno kazen. Republika Koreja je že dolgo regionalna voditeljica, kar se človekovih pravic v Aziji tiče in prepoved smrtne kazni bi samo pokazala zavezo Republike Koreje k zaščiti človekovih pravic. Dank, komisar Hvala, gospod komisar Potočnik. Za pet predlogov za resolucijo je bilo loženo, razprava je zaključena, glasovanje sledi po koncu razprav, torej sedaj. Začenjamo s primerom Gilad Šalit. In sicer.